el micro del centro, el del pupitre. ¿Pero qué micro? Habla mal. El pupitre. Escucha, tienes que apretar el botón. Le pupitre qui est au milieu de la sala. Yo, soy yo que lo mantengo. Soy ah, que lo oh, ok, está va. No, no, no, tu dois le fermer. Tu dois le fermer. Pourquoi il ouvre Mais c'est lui qui. Non, non, tu dois le fermer.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 La seduta è ripresa. Nadaljujemo z zasedanjem. Naj povem rezultate tretjega glasovanja. Ti so sledeči. Končna glasovanja. Strategija EU o invalidnosti po letu 2020 sprejeto. Sprememba uredb glede prilagoditev zaradi pandemije COVID sprejeto. Politika konkurence sprejeto ustanovitev pododbora za davčno vprašanje sprejeto, ustanovitev posebnega odbora za boj proti raku sprejeto, ustanovitev posebnega odbora za tuje vmešavanje sprejeto, ustanovitev posebnega odbora za umetno inteligenco sprejeto. Sedaj pa o češki. 11. odstavek sprejet, 14. odstavek prvi del sprejeto, drugi del sprejeto, 20. odstavek sprejeto, 21. sprejeto, 45. odstavek tretji del prvi del sprejeto, drugi del sprejeto, tretji del sprejeto, 49. odstavek sprejeto, uvodna izjava A, dva dela, prvi del sprejeto, drugi del sprejeto. Zahodni Balkan predlog spremembe 32 zavrnjeno, 33 zavrnjeno, 34 zavrnjeno, 35 zavrnjeno, 9 sprejeto, 10 sprejeto, prvi odstavek, prvotno besedilo, točka S sprejeto, 36 zavrnjeno, prvi odstavek, točka T sprejeto, 11 sprejeto, 12 sprejeto, 13 sprejeto, 37 sprejeto, zavrnjeno, prostite prvi odstavek, A, Q, prvi del sprejeto, drugi del sprejeto, tretji del sprejeto. 14 sprejeto, 38 zavrnjeno, 39 zavrnjeno, 15 sprejeto, 40 zavrnjeno, 16 sprejeto, 41 zavrnjeno, 17 prvi del sprejeto, drugi del zavrnjeno. 42 sprejeto, 18 sprejeto, 19 sprejeto, 20 sprejeto, 21 sprejeto, 22 sprejeto, 23 sprejeto, 24 sprejeto, 1 sprejeto, 2 sprejeto, 3 sprejeto, predlog sem 4 sprejeto, predlog sem 25 zavrnjen, predlog spremembe 26 zavrnjeno, 27 zavrnjeno, 5 sprejeto, uvodna izjava je sprejeto, 28 zavrnjen, 6 sprejeto, 7 sprejeto, 8 sprejeto, 29 zavrnjeno, 30 zavrnjeno, 31 zavrnjeno. 10 je bil sprejet, 5 zavrnjen, 1 zavrnjen, 11 zavrnjen, 6 zavrnjen, 15 odstavek prvi del sprejet, drugi del sprejet, 17 odstavek predlog sem besedem zavrnjen, 17 odstavek povratno posledilo sprejeto, 2 zavrnjeno, 3 zavrnjeno, 24 odstavek prvi del sprejet, drugi del sprejet, tretji del 26 odstavek prvi del sprejet, drugi del sprejet,